Reanudamos la sesión, señorías. Bomo začeli z današnjim zasedanjem, gospod in gospodja. Zapisnik od včeraj je na voljo, če nišče temu zapisniku ne sprotuje, ga sprejmamo in gremo naprej kar na prvo točko na dnevnem redu. Skupna razprava o javnih naročilih najprej poročilo Žuba o dodelitvi koncesijskih pogodb in potem še dve poročili. Prvo poročilo Tarabela o javnih naročilih in naročilih za določene sektore storitev. Gospod Žuvan danes ni mogel priti, nažalost. Gospod Tunen und Hohenstein ga nadomešča. Torej, gospod Tunen und Hohenstein Prosim, beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi komisar, kolegice in kolegi. Naš pročevalec Žovan ni mogel, ni mogel priti, kot smo slišali, se pravičuje za to, danes ni dovoljo zaradi določenih okolj.